Eh, no, prijeli smo naslednje predloge sprememb od EPP glede sprememb za sestavne, sestavo odbora, namreč za odbor za peticije najprej gospa Maconi na mesto gospoda gospe Gardini. Odbor za promet gospa Deverak bo nadomestila gospoda Rikeja. Potem od skupine konzervativcev in reformistov sem prijel naslednje imenovanja v parlamentarne odbore. Odbor za peticije, gospod Kaminski in gospod Krkop. Odbor za okolje, gospa Českova. Odbor za regionalni razvoj, gospod Helmer. Odbor za civilne soboščine, gospod McMillan Scott. Odbor za pravice žensk, gospod Kirkop. Pododbor za človekove pravice, gospod Deva. In pododbor za varnost in obrambo, gospod Legutko. Naslednja točka na dnevnem redu so predlogi za imenovanje v parlamentarne odbore. Nobenih predlogov sprememb nismo prijeli. Tako da velja, da so predlogi, predlogi konference predsednikov sprejeti. Signora Harms, tiene usted la